dnevnem redu je izjava komisije glede preprečevalnih ukrepov za odpravo razlik v pokojnini med spoloma v Evropski uniji. Komisarki Tyson uh, dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovani poslanci, poslanke. Pred enim letom sem prevzela funkcijo v komisiji in eh, kolegi je enakost uh, med spoloma eh, postavil na vrh svoje agende. 40 odstotna razlika med eh, pokojninami, med spoloma je nespremljiva. Seveda so te razlike v raznih državah članicah eh, tudi različne, pa vendarle vsi skupaj moramo zagotoviti, da bomo izpolnili cilje enakosti spolov, preden bodo delojemalci dosegli upokojitveno starost. Zato smo sprejeli oziroma predstavili eh, ustrezne ukrepe. Do konca tega leta bomo eh, predstavili predlog strategije na tem področju, ki bo pomenila ustrezno platformo za pobude na ravni Evropske unije, ki se nanaša na enakost eh, spolov in preprečevanje osnovnih eh, razlogov za razlike med pokojninami med spoloma. Leta 2016 naj bi začela veljati uh, pobuda komisije, ki bo oziroma ki naj bi povečala zastopanost žensk na trgu dela. Uh, Prav tako bo namenjena tudi zagotavljanje ustreznih pogojev staršem, ženskam na trgu dela. Omogočila naj bi delitev odgovornosti za varstvo otrok med moškimi in ženskami. Posvetovanje z socialnimi partnerji in nasplošno javno posvetovanje se je začelo. Poleg tega, da izboljšamo dogovore oziroma ureditev LIV, želimo tudi izboljšati same pogoje dela, tel izboljšati sisteme socialnega zavarovanja in pokojninskega zavarovanja za oba spola. Nova pobuda naj bi pomagala tudi odpraviti razlike v pokojninah med spoloma ter na splošno razlike pri različnih upravičenjih eh, med moškimi in ženskami. Komisija bo začela tudi z vrsto dejavnosti ozaveščanja v letu 2016 naj bi državam članicam dodelila 4 milijone evrov sredstev ravno za področje ozaveščanja o razlikah v pokojninah in podobne programe. Kar se tiče merjanja razlik v pokojninah, bomo še naprej skrbno spremljali tako izide kot tudi ustreznost pokojnin, uporabili bomo storitve Eurostata in skrbno spremljali najnovejše podatke na tem področju. Nadaljevali bomo tudi delo z državami, članica, državami članicami glede različnih metodologij, zlasti metodologij za oceno obsega razlik v pokojninah. Nadalje bomo uporabili tudi različne kazalnike razlik v okviru evropskega semestra. Obravnavali bomo ključne indikatorje, kot so recimo razlike v pokojninah in pa revščina starostnikov. Razlike v pokojninah izhajajo med drugim iz kazalnikov, ki jih je pripravila komisija v okviru svojih raziskav. Zadnji podatki so bili uporabljeni v poročilo leta 2015 glede ustreznosti eh, pokojnin. Indikator razlik v pokojninah meri, kako vpliva oziroma kakšne so razlike med plačili, zaposlovanju, delovnem času, med eh, spoloma in kako to vpliva tudi na razliko v pokojninah. Pokojninski sistemi lahko na nek način odpravijo te razlike in sicer preko različnih ehm, vrst eh, posebnih pokojnin, kot so pokojnine za tiste, ki preživijo, se pravi za vdovce, in eh, nekatere druge oblike pokojnin. Vse to pa je namenjeno tudi zmanjševanju revščine. Poleg zmanjševanja razlik med spoloma pri zaposlovanju bomo izboljšali tudi varovalke oziroma bomo izboljšali tudi instrumente, ki sem jih omenila. V večini držav članic opažamo, da so v zadnjih treh desetletjih ženske vedno bolj aktivne na trgu dela, vendar pa so razlike še zmeraj velike. Treba je sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti, saj bomo s tem tudi odpravili razlike med spoloma in na tem področju bo komisija izjemno dejavna. E Hvala lepa. Besedo dajem predstavnikom skupin. Uh, najprej ELS, Anješka Kozlovska-Rajevič. E, Hvala lepa, predsedojoči, komisarka. V situaciji, ko ženske nimajo ustreznih pokojnin, se zagotovo soočamo z nepoštenostmi. To zagotovo ni ustrezno. Hvala lepa za vse, kar ste povedali. Eh, hvala za pobude, ki ste jih omenili. Razlike v pokojninah so zagotovo nepoštene do žensk in do njihovega poklicnega razvoja. Omenili ste tudi posebni kazalnik eh, Ta bo zagotovo koristen pri odpravljanju neenakosti na ravni Evropske unije. Seveda je treba obravnavati oziroma poiskati razloge za razlike, ne samo simptome. Razlike izhajajo iz položaja žensk na trgu dela, na dolžino njihovega aktivnega dela. Izboljšati je treba njihovo udeležbo na trgu dela, da bi odpravili razlike v pokojninah. Najprej jim je seveda treba omogočiti, da si pokojnine sploh zaslužijo. Treba je tukaj upoštevati tudi vidike izobraževanja, tudi tukaj je nujno zagotoviti enakost, zagotoviti je treba tudi mm, ustrezen položaj, ko gre za napredovanje v poklicni poti. In to je treba doseči v celotni Evropski uniji. Hvala lepa. Za SND kolega Juta Steinruck, minuta in pol. Ja, tatsache, man... Dejstvo, ali je nekdo ženska ali moški, je v Evropi odločilno za dostop do trga dela, pa tudi za dohodke. V Evropi ženske zaslužijo približno 16 odstotkov manj kot uh, moški in to seveda vpliva tudi na pokojnine, ki jih eh, pozneje prejemajo. Treba je izboljšati storitve skrbi oziroma varstva otrok, zagotoviti je treba fleksibilnost delovnega časa, namreč eh, to je pomembno, ampak še pomembnejša pa je razlika pri uh, plačah eh, oziroma prejemkih eh, žensk in moških. Potrebujemo enakost žensk in moških na trgu dela. Za delodajalce bi moralo to postati obvezno. Komisija pravi, da ima ustrezne načrte glede uh, zbiranja in izmenjave podatkov o dohodkih uh, žensk in moških. To je pomembno, kajti samo tako bomo zagotovili ustrezno preglednost eh, na tem področju. In samo na ta način bomo prispevali, kot pravi, razliko pokojninah v Evropi. Hvala lepa, Marian Harkin, dve minuti za liberalce. Hvala, komisarkar, za vaš odziv. Razlike v pokojninah med spoloma so zagotovo velike. Na Irskem ta, te razlike znašajo več kot 14 odstotkov, na področju plač pa 35 odstotkov. To so zagotovo izjemno velike razlike. Kako lahko zmanjšamo sedanjo razliko pri pokojninah in kako lahko zagotovimo, da bodo pokojnine glede na sedanje stopnje brezposobnosti sploh trajnostne? Uh, Vesela sem, da ste omenili različne vrste pokojnin, recimo pokojnine za vdovce, pa potem pokojnine za eh, oziroma minimalne pokojnine. Te predloge popolnoma podpiram. Poleg tega pa moramo zadevo osvetliti tudi z vidika varnosti in zdravja pri delu, o čemer smo govorili malce prej. Treba je zagotoviti fleksibilno ureditev delovnega časa, tako da bodo ljudje ostali na delu oziroma da bodo ostali delovno aktivni čim dlje. Prav tako je potrebno pregledati, kakšni so razlogi za odsotnost z dela? Ali je spremljivo, da tisti, ki si vzamejo dopust za to, da skrbijo za otroke ali druge, da se te manj plača? Po mojem mnenju to ni spremljivo. Brez takih ljudi, torej ljudi, ki skrbijo za druge, bi se tako zdravstveni kot socialni sistem izrušili. Treba je pogledati zato tudi na povezave med pokojninskim, socialnim in pa zdravstvenim sistemom. Boylan, Hvala lepa, Lynn Boylan, za levico minuto in pol. Razlike v pokojninah med spoloma so se povečale od začetka ekonomske krize. Rezultat je ta, da so mnoge ženske ekonomsko odvisne. Razlike v pokojninah izhajajo iz različnih povezanih faktorjev, med drugim iz razlik v plačah med spoloma. Zato je treba mm, ukrepe zastaviti tako, da bodo tudi varčevalni ukrepi vplivali na zmanjševanje teh razlik. Na Irskem je prišlo v zadnjem času do številnih sprememb, ko gre za nivo uh, pokojnin. Med drugim so določeni poklici doživeli tako zmanjšanje plač kot tudi zmanjšanje pokojnin. Več kot 60 odstotkov nizko plačanih delovnih mest zauzemajo pri nas ženske. In uh, to pa tudi drugi dejavniki vplivajo na to, da je veliko žensk izločenih iz trga dela, da opravljajo prekarno zaposlitev in da zato niso ustrezno vključene v pokojninski sistem. Seveda je pomembno, da odpravimo razlike v pokojninah, ampak najprej moramo priznati, kako katastrofalne posledice imajo različni varčevalni ukrepi. No, Hvala lepa, Marija Arena, minuto in pol. Hvala lepa, gospa komisarka, za vašo predstavitev. Res je, da torej, razlika med pokojninami ni nekaj, kar se pojavi pri 65. letu. To gre za nekaj, kar se gradi skozi celotno kariero oziroma še pred eh, kariero. To je pač naša eh, tradicionalna uloga žensk, torej že ko izberemo. Um, študijsko pot se začne ta diskriminacija. Torej, eh, na to se ta diskriminacija pojavlja, eh, torej, ko stopimo eh, v, na trg mm, zaposlitve, na to imamo karijere, ki so povezane z materinstvom, imamo porodniški dopust in druge oblike dopusta, ki moškim naprimer niso dostopne. Na to moramo še um, upoštevati um, tako imenovane revne sektorje, torej ženske sektorje um, in pri teh eh, sektorjih nimamo drugega in tretjega stebra, eh, pokojninskega stebra in vse to vozi v situacijo, kjer uh, obstaja vedno, vedna, vedno večja revščina ženska. Torej, uh, Eh, spomnila bi na eh, še nekaj drugih eh, poročil, ki so bila tu izglasovana v tem parlamentu, torej potrebujemo torej porodniški dopust tako za moške kot za ženske in potrebujemo drugi in tretji pokojninski steber, ki mora biti tudi ustrezno moramo ustavljati tudi ustrezna sredstva za to. Prihajamo na postopek Catch the Eye. Madam Senja Rodriguez je prva. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Eh, torej, imamo celo vrsto eh, kmetic, ki delajo na tem, da prehranijo svoje eh, družine in zelo, zelo veliko težav imajo pri tem. Eh, nekatere zaradi socialnih, drugi zaradi kulturnih oziroma gospodarskih razlogov, ampak eh, za vse te ženske velja, da trpijo zaradi diskriminacije, za katero trpijo, trpijo ženske. V 20. stoletju smo um, imeli eh, kar eh, precejšnje eh, napore, zlasti pri um, avstrijskih, um, pa tudi galicijskih kmeticah, ki so si močno prizadevali za pravico do pokojnine, kajti na uh, področju kmetijstva je bilo ljudem otegnen dostop do uh, teh socialnih pravic. Gospa Tyson, prosim vas, da ko boste, ko boste analizirali eh, te prioritete, da upoštevate tudi eh, sektor kmetijstva. Prosim, da me pustite, da končam. Treba je eh, priznati pravice kmetovalcev. Hvala lepa. Danuta je zlogetska. Za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje borimo se proti razlikam v Evropski uniji na tem področju, vendar zdaj se pojavlja zelo velik problem, kajti razlike v pokojninah so velike. Če si pogledamo razlike v plačah, približno 13 odstotkov, je razlika pri pokojninah še večja. To pomeni, da je situacija zdaj krizna. Več let že ugotavljamo, da je razlog za to neenaka obravnava na trgu dela. Poznamo strategijo Evropa 2020 in pragotovo je treba doseči napredek na področju boja proti diskriminaciji nad ženskami. Ženske pogosto delajo v slabših delovnih pogojih in 25 odstotkov žensk še nikoli ni delalo v uradnem delu sektorju oziroma na uradnem trgu dela. To moramo rešiti, kajti drugače bo problem samo še večji. Najlepša hvala. Hvala. Zadnja je Ines Zuber. Izvolite. Minuta. No, hvala lepa. Najboljši preprečevalni ukrepi za odpravo razlik razlike v pokojnini so ukrepi za boj proti razlikam v plačah. Plače se pogajajo na individualni ravni in včasih se te razlike lahko odpravijo samo pred sodiščem. Prav tako je treba sankcionirati podjetja, ki ne ravnajo v skladu z zakonom. Pomagati je treba tudi ženskam, ki rojevajo. To so potrebni okrepi. Poskrbeti pa moramo, da bodo lahko podjetja ravnala v skladu s pravili. Sistemi javnega zdravstva in zavarovanja morajo biti univerzalni, zato da bodo vsi lahko imeli dostop do tega. Odlično, najlepša hvala, na koncu pa še v imenu komisije gospod Tyson. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Govorila bom nizozemsko, gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje, hvala za podporo. Mislim, da odlično sodelujemo. Res je nedopustno, da obstajajo takšne razlike v pokojnini. Vsako leto govorimo o tem. Skupaj. Skupaj se moramo boriti proti temu, posvečati se moramo trgu dela, pogledati moramo, kje delajo ženske, kako delajo ženske, v katerih sektorjih, zagotoviti moramo enako plačo za enako delo. Takšna pravila že obstajajo, vprašanje pa je, ali se pravila upošteva. Drugič, pravila glede pokojnin in sistemi sami. omenili ste specifične ukrepe, naprimer eh, kredite in tako naprej za tiste, ki negujejo družinske člane. To bi lahko bil dober korekturni ukrep. Kako je povedala gospa Reina, upoštevati je treba tudi drugi stebr. Poročilo o pokojninah kaže, da si želimo vzdržne pokojninske sisteme, ampak tudi sisteme, ki bodo zagotavljali ustrezne pokojnine, dovoljšne pokojnine, da bodo ljudje lahko dostojno živeli. Zato je treba drugi stebr razširiti in tudi to je treba preučiti po posameznih sektorjih, zato da bomo upoštevali predvsem ženske, upoštevati je treba tiste sektore, kjer je zaposlenih veliko žensk. Govorili smo o novem pristopu, umaknili smo predlog za zaščito mater, vendar vseeno obstaja veliko možnosti za to in na tem moramo delati skupaj vsi. Hvala, hvala gospa komisarka Tyson.